peti predlog spremembe poemensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest, poemensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. zavrnjeno. Peti odstavek izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedem poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo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 konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe štiri poimensko glasujemo The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava C. Izvirno besedilo. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava D, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava J, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava K, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto povem, eh, postopkovno vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na nedavnih zasedanjih službe niso omogočile obrazložitev glasov v zvezi z nojnimi premeri, ker naj bi to bilo nemogoče. Ampak to je nespremljivo pri teh glasovanjih, eh, ko glasujemo poimensko, potem poslanci ne morejo obrazložiti svojega glasu. Mislim, da bi morali vsi razmisliti o tem, kako nepravično je to pravilo, zato da bi lahko obrazložili svoje glasove. Kakor ste pravkar povedali, to je pravilo v poslovniku in zabeležili si bomo vaš eh, komentar. Sedaj pa resolucija o Montaniji. Glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija o Sudanu. Gre za skupni predlog resolucije sedmih političnih skupin. Predlog spremembe ena. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Resolucija se z glasovanimi spremembami poimensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. And it is adopted. Sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije 92 poslancev in sicer v zvezi z schemo splošnih tarifnih preferencijalov. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno, predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o resoluciji v celoti, potrebujemo kvalificirano večino, glasujemo poimensko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. ni sprejeto, zato ker smo potrebovali kvalificirano večino. Naslednja točka je resolucija o finančnih eh, dogovorih. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Šrejeto. Preden prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu, naj vam